petmesečni rok, za sprejetje stališč parlamenta pa začne teči prihodni ponedeljek. Zapisnik o današnjem zasedanju bomo sprejeli na naslednjem delnem zasedanju, če ni kakršnih nasprotov, bomo resolucije, ki smo jih sprejeli, posredovala njihovim naslovnikom. S tem zaključujem.